Dear colleagues, may I ask you to take seat? So Prosim, sedite. Tako. Da lahko začnemo. Da lahko začnemo z našim gospodarskim dialogom in izmenjavo mnenju o, o letnem pregledu rasti in poročilu mehanizmu opozarjanja z našimi gosti, Valdis Dombro, Dombrovski se z nami, podpredsednik komisije, pristojen za evro in socialni dialog. Marjan Tyson, komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile. In Pier Moskovič, komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino. Dobrodošli na skupno sejo odbora za ekonomske in monetarne zadeve in odbora za zaposlovanje socialne zadeve. To je pomemben sestanek zaradi tega, ker je letni pregled rasti pomembno sporočilo, kajti s tem začnemo letni cikl ekonomskega upravljanja, evropski semester. Letos pa je še posebej eh, pomemben. Ne le zaradi eh, še katrajočih gospodarskih in družbenih težav v Evropi, temveč tudi zato, ker je to prvi letni pregled rasti nove komisije in veselimo se oziroma cenimo uh, to priložnost, da lahko vidimo ta dokument eh, glede ekonomske strategije. S tem smo to dali v srčiko makroekonomskega svežnja. in skušamo dati temu prepoznavno koherenco. Imamo torej strategijo, ki nam jo boste predstavili in ki temeli na izjemnem investicijskem načrtu, strukturnih reformah in fiskalne odgovornosti, ki je naklonjena rasti in ki temeli na diferencijaciji in spodbujanju domačega popraševanja. V tem kontekstu je pomemben tudi mehanizem opozarjanja, ko gre za postopek uh, makrofinančnega neravnovesja in čezmernega primankljaja. Imamo tudi poročilo o zaposlovanju. Torej, prisluhnili bomo, ko nam boste postavili to politično strategijo nove Junkerjeve komisije, o tem se bomo pogovarjali. Tudi zato, ker menimo in vedno smo menili tudi že v preteklosti, že od same uvedbe semestra, da je ta uh, eh, semestr, ta pristop še pomembnejši, in, je, in pomembna je tudi vpletenost Evropskega parlamenta v ta proces. Parlament. je tudi v poročilu komisarka uh, ta je se je zahtevala politično sporazum glede letnega vleda s uh, lasti in čas je torej začnemo delati na tem tudi v okviru močnejše vključevanje nacionalnih parlamentov in veseli smo, da v letnem poročilu omenjate tudi parlamentarni teden, tudi ta teden bomo imeli, ta teden bomo organizirati tudi prihodne leto. In ta gospodarski dialog je tudi priložnost za našega poročevalca in poročevalca v senci v zvezi s semestrom, da uh, Eh, stopijo v stik z vami, da stop, začnejo dialog in upamo, da bomo lahko tudi mi eh, sodelovali eh, pri izidu semestra na Evropskem svetu spomladi. Takoj bom dal besedo prvemu govorniku, to je podpredsednik Dombrovskis. Beseda je vaša, izvolite. Uh. Uh, uh, uh, Hvala, gospod predsedajoči. Spoštovani poslanci in poslanke, dovolite, da se najprej v imenu Evropske komisije zahvalim za to priložnost, za ta ekonomski dialog in za izmenjavo mnen z odborom za, za gospodarstvo in za poslovanje, torej z obima odboroma. To je del naših makroekonomskih postopkov ko sprožamo nov cikel evropskega semestra. Naš eh, ekipa danes eh, sestoji iz eh, Marjan, Pjera in mene in bom, vam bom, predstavili vam bomo makroekonomski svežen za leto 2015. Nekateri elementi tega svežnja eh, so že bili predstavljeni v parlamentu, predstavila sta jih predsednik Juncker in pa predsednika Tajnen prejšnji teden, eh, predstavila sta ambiciozen investicijski načrt za Evropo, to je predlog komisije za spodbujanje investicij. Hkrati pa ta načrt odraža tudi eno od treh prednostnih nalog, ki so začrtane v letnem pregledu rasti za leto 2015. Namreč eh, to, da bi naj spodbujali naložbe naša želja je tudi, da se nadaljujejo strukturne reforme in da se nadaljuje finančno odgovorno ravnanje. Letni pregled rasti za leto 2015 torej pomeni začetek novega cikla evropskega semestra in določa glavne gospodarske cilje, s katerimi želimo okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. In uh, to je torej naš temeljni cilj, naša temeljna premisa vseh dokumentov, ki jih zdaj predstavljamo znotraj evropskega semestra. Prav tako smo vzeli na znanje nedavno poročilo gospoda Debakerja o nadaljnem izboljševanju evropskega semestra. Mislim, da je v tem poročilu mogoče razbrati več dobrih eh, zamisli, ki jih lahko še razvijemo in katerih se lahko pogovorimo. Kakorkoli že, namen eh, Evropske komisije je, da poenostavi eh, evropski semester, da skuša tesneje integrirati tudi postopke fiskalnega nadzora z postopki makroekonomskih neravnovesij. Eh, skušamo tudi zagotoviti, da bodo ti dokumenti del skupne strategije in uh, skušamo delati proti uh, skupnim ciljem, ki zadevajo letni pregled rasti, poročilo o mehanizmu opozarjanja in to vsekakor izkazuje jasno zavezo Evropske komisije, da se bolj osredotoči tudi na socialne kazalnike v naši um, makroekonomski politiki in odločanju v tem delu naše politike. Marjen Tajsen bo gotovo povedala več o tem. Torej, poleg krepitve um, rasti in delovnih mest pa vse uh, moramo delovati na vseh ravneh, evropski, državni in regionalni ravni. To je naša skupna odgovornost. Veselimo pa se že tudi tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, tako da bi ta cilj lahko dosegli in mislim, da je to želje nas vseh. Temeljna oziroma osnovna eh, ekonomska analiza, ki je bila premisa tega predloga, kaže, da smo sedaj prešli višek gospodarske in finančne krize, vendar pa nažalost opažamo, da je okrevanje še vedno šipko. Nedavne številke o brezposebnosti, ki jih je objavil Eurostat, kažejo, da je brezposelnost še vedno na visoki ravni 11,5 odstotka. Še vedno torej se čutijo tudi socialne posledice te krize. Poleg tega vidimo pri tej krizi, da, v, da je gospodarsko okrevanje v Evropi šipkejše kot v drugih velikih gospodarstvih, kot je naprimer ZDA. Menimo, menimo, da to kaže tudi na strukturne šibkosti naših gospodarstev, ki vključujejo togost, eh, na trgu dela in na trgu proizvodov in opažamo tudi, da investicije, še zlasti investicije v inovacije niso zadostne za izboljševanje naše produktivnosti. V zadnjih desetih letih so zato številne države članice nabrale precej makroekonomskih neravnovesij in to povzroča potem razlike, precejšnje razlike med državami članicami Evropske unije, ki jih sedaj opažamo. In čeprav sedaj eh, evropsko gospodar, eh, gospodarsko okrevanje opažamo v nekaterih državah članicah, pa je to okrevanje šipkejše v drugih državah članicah. Seveda to ni novica, ob kateri bi morali biti zgolj zaskrbljeni in previdni. Hkrati opažamo tudi nekatere pozitivne razvoje. Tudi gospodarska napoved kaže, da naj bi naslednje leto prvič po krizi lahko pričakovali gospodarsko rast v vseh 28 državah članicah Evropske unije. In mislim, da je to vsekakor pozitivna novica, pozitiven razvoj. Torej, Prvič bomo beležili oziroma naj bi beležili gospodarsko rast v vseh 28 državah članicah in pričakujemo, da se bo ta rast še okrepila v letu 2016. Kakorkoli že, to okolje nizke rasti, nizke inflacije in visoke brezposelnosti predstavlja nekaj, kar bi nas moralo predvsem zaposlovati in na kar bi se morali odzvati tudi z. Uh, našimi instrumenti makroekonomskega upravljanja. Investicijski načrt je vsekakor eden od teh elementov. Kot sem rekel, eh, ga je treba pospremiti še s strukturnimi reformami in z fiskalno odgovornostjo. Sočasno pa moramo spremljati tako stran popraševanja kot ponudbe v gospodarstvu. Evropska komisija sedaj predlaga, kar zadeva strukturne reforme na evropski ravni, da poglobimo enotni trg Evropske unije, da izboljšamo pravno. Uh, zakonodajo, ki zaenkrat zavira eh, konkurenčnost. Delujemo tudi v smeri enotnega digitalnega trga, ki nudi dodatne nove priložnosti za rast in hkrati delujemo v smeri organizacije in spostavitve energetskega trga, tako da bi ga preoblikovali v energetsko unijo Evropske unije. Kar zadeva strukturne reforme, pa glavno odgovornost še vedno nosijo države članice. Več morajo storiti, kar zadeva reforme trgov dela, izboljšanje produktivnosti eh, trga storitev in morajo tudi posodobiti javne uprave. Brez tega ne moremo vzpostaviti pogojev za razvoj eh, podjetništva in za ustvarjanje delovnih mest in kot tudi za oblikovanje kakovostnih in dolgoročnih delovnih mest. In gotovo bo Marjen povedala nekaj več o tem čez nekaj minut. Kar zadeva fin, eh, fiskalno odgovorno ravnanje. V prejšnjih letih smo opažali veliko dela na področju finančne stabilnosti. Letos in naslednje leto pa pričakujemo široko neutralno fiskalno držo. Kaj to pomeni? splošna stanja fiskalne politike oziroma fiskalna stanja naj bi ostala neutralna v državah članicah. To pomeni, da države članice naj ne bi nudile dodatnih spod, fiskalnih spodbud, hkrati pa ne uh, uvajale novih fiskalnih varčevalnih ukrepov. Torej, nasplošno v Evropski uniji pričakujemo neutralno financ, uh, eh, fiskalno držbo in uh, to če to povežemo z ustrezno monetarno politiko, bo vsekakor spodbujalo tudi rast. Vidimo, da se je treba osredotočiti tudi na sestavo nacionalnih proračunov. Evropska komisija spodbuja država članice naj poveča um, izdatke v rast, vključno z um, invest, uh, inovacijami in da uh, razbremeni davčno obremenitev dela oziroma delodajalcev govorimo o makroekonomskem upravljanju in v tem okviru sedaj delujemo v okviru šestorčka in dvojčka in vidimo, da države članice v čedalje večji meri priznavajo, da so makroekonomske politike naša skupna skrb, kar tudi eh, je prav za enotno monetarno unijo. Poleg teh eh, instrumentov makroekonomskega upravljanja pa smo pregledali še šestorček in dvojček. Pjer bo vsekakor povedal več podrobnosti o njiju nekoliko kasneje. Kar zadeva osnutek proračunskih eh, predlogov, v nobenem nismo našli resnih neskladnosti z zahtevami pakta o stabilnosti in rasti in nobenega od teh proračunskih načrtov nismo zavrnili, vendar pa to še ne pomeni, da bo vse lepo in prav. Še vedno opažamo, da več držav članic tvega nestabilnost z vedika pakta stabilnosti in rasti, tudi o tem bo Pierre povedal več kasneje. Uh, in vidimo tudi eh, to, da javni dolgovi še vedno ovirajo okrevanje v več državah članicah. Menimo torej, da bomo še naprej morali se, si prizadevati za zagotavljanje fiskalne vzdržnosti in za eh, zagotavljanje vzdržnosti javnega dolga. sedaj pa kar zadeva splošni pristop Evropske komisije do držav članic in do njihovih proračunov. Kot veste, je Evropska komisija sklenila, da bo državam članicam dala več časa, um, k, zlasti tistim državam, kjer obstaja uh, nevarnost neskladnosti s paktom uh, o stabilnosti in rasti, torej Franciji, Italiji in Belgiji. Vendarle pa je jasno, da je zelo pomembno, da države članice izpolnijo svoje zaveze. Evropska komisija bo potem pomladi znova ocenila te zaveze v povezavi z vsemi politikami in možnostmi glede gospodarskega upravljanja. Torej vse možnosti ostajajo odprte. Če dovolite, da sklenem. Naj povem še enkrat, da je ključna prednostna naloga Evropske komisije v tem ciklu Evropskega semestra ta, da spodbujamo gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, sočasno pa da ohranjamo finančno stabilnost in to je tisto, kjer se nadejamo dobrega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Tukaj se zanašamo na vas, da boste še zagotavljali pritisk pri izpolnjevanju teh zavez tako na evropski kot na nacionalni ravni. Veselimo se že izmenjave mnen in tudi sodelovanja, tako da bi Evropska unija dejansko lahko dosegla vzdržno rast in oblikovanje novih delovnih mest. Najlepša hvala podpredsedniku Dombrovski sem kumo. Sedaj pa dajem besedo gospe komisarki Tyson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na to, da je tolmačenje na voljo, bom govorila v maternem jeziku. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovani gospe in gospodje. Sedaj smo prisluhnili podpredsedniku Dombrovske samo. Jaz pa bom povedala nekaj več o vidiku rasti in delovnih mest eh, pri naši politiki. Gospodarske in socialne ambicije so odvisne od ravnotežja med proračunsko verodostojnostjo, ambiciozno investicijsko politiko in pogumnimi strukturnimi reformami. In sama se bom osredotočila na tretji vidik. Pravkar ste poslušali, kateri so vsi tisti dokumenti, ki obstajajo. Imamo tudi poročilo o, delo, o rasti in delovnih mestih, da to obstaja predlog tega eh, poročila in vse to jasno kaže, da so reforme nujne, da jih je treba izpeljati. Seveda opažamo napredek na področju delovnih mest, vendar pa je brezposelnost še vedno visoka. Če pogledamo številke, vidimo, da so globalno gledano številke brezposelnosti sedaj nekoliko boljše. Brezposobnost se je znižala z 10,8 na 10,1 odstotka v zadnjem letu. Vendarle pa to še pomeni, kljub temu, da imamo 24,6 milijona brezposobnosti, kot kažejo decembrske številke. Če se bolj posvetimo temu vediku, vidimo, da je brezposobnost med mladimi še vedno neverjetno visoka. Sicer smo opaž, opazili določen napredek v višini ni cela devet odstotka v enem letu, vendar pa je v takih brezposelnih še vedno 21,6 odstotka in tega, ta odstotek je vsekakor treba znižati. Dolgoročna brezposelnost v Evropi je zelo visoka, več kot, Polovica brezposlenih v Evropi je dolgoročno, dolgotrajno brezposlenih, več kot 12 milijonov je takih. In revščina, vrzeli v prihodku, so se v nekaterih državah članicah povečali od začetka krize. Zdaj pa se je to uh, zgodilo, da se cili iz uh, EU, uh, Evropske strategije 2020 ne dosegajo. Kar 20 milijonov revnih živi v Evropski uniji. Številne države članice so uh, Eh, izpeljale močna prizadevanja, so vložile velike napore v to področje in so pod velikim pritiskom. Vendar pa tukaj vsekakor ne smemo obstati, ne smemo se sedaj potrpljati po hrbtih in reči, da nam gre kar dobro. Skratka, pred nami je resničen izziv z vidika socialne varnosti in blaginje milijonov milijonov prebivalcev, ki jih vi tukaj eh, zastopate. Torej, poskrbeti moramo, da bo življenje za nje boljše. Nova Evropska komisija se osredotoča na pet jasnih ciljev. Prvi je, da zagotovimo delo in da podpremo podjetništvo. In s tem želimo. Um, povezati tudi investicijski načrt, ki smo ga sprožili prejšnji teden. Zmanjšati želimo razdrobljenost trga dela in boriti se želimo proti eh, delu na črno, proti neprijavljenemu delu. De, eh, breme na delo mora biti razporejeno na druge dejavnike, ki bodo potem krepili rast in delovna mesta. Investirati moramo v usposabljanje, v, v strokovno usposobljenost, tako da bo brezposelnost med mladimi zmanjšana. Hkrati pa moramo posodobiti svoje, naše mehanizme socialne varnosti, tako da bo naši otroci in vnuki dejansko imeli prihodnost. Dodala bi še nekaj. Kar zadeva reformo, ta ne sme zadevati zgolj eh, trg zaposlovanja in um, socialne zaščite, če želimo ustvariti več delovnih mest in če želimo imeti boljšo družbo. To mora biti povezani tudi z reformo v, na področju blaga, storitev, kakovostnih investicij, inovacij. Reforme potrebujemo tudi na področju upravljanja in administracije. Zato smo oblikovali investicijski načrt, ki ga lahko izkoristimo za zmanjšanje ovir za investicije. Vse to pa bo podprto tudi s spodbudami evropskim državam članicam in Evropi, da gradijo močan socialni dialog. Vsak v družbi mora biti zastopan v tem socialnem dialogu, tako da bo vsak v družbi podprl te reforme. V Evropski komisiji smo skušali vključiti vse socialne partnerje v Evropi v ta socialni dialog. Uh, Na začetku našega dialoga smo se sestali z njimi in želimo si seveda nadaljnega sodelovanja z njimi, želimo si okrepiti to sodelovanje in zdaj preučujemo, kako bi lahko sodelovali z socialnimi partnerji v prihodnjimi meseci in kako bi lahko resnično tukaj dajali ustrezne spodbude. Spoštovane poslanke in poslanci, jasno je, da brezposelnost, še zlasti dolgoročna brezposelnost in brezposelnost med mladimi predstavlja največji problem eh, in izziv za naše gospodarstvo. Vse večja brezposelnost in vse večja revščina pomenita, da obstaja neravnotežje v naši družbi, makroekonomsko neravnotežje, zato potrebujemo nov začetek. Tukaj moramo eh, nadgraditi socialne in eh, zaposlitvene kazalnike in jih vključiti v eh, ekonomski načrt za naslednje leto. Kmalo bo več o tem povedal tudi gospod Moskovisi. To, kar želimo storiti, je da bi upeljali postopek za zmanjšanje teh velo, vel, visokih makroekonomskih neravnotežij. Van želimo vključiti več socialnih kazalnikov, tako da bomo dejansko lahko poglobljeno analizirali položaj v državah članicah in tako pridobili pregled nad socialnim stanjem v državah članicah. Na ta način se bomo lahko potem odzvali na te socialne izzive, s katerimi se, smo soočeni v Evropi. Z veseljem tukaj najavljam, da smo zabeležili napredek na področju upravljanja in vodenja. In z vašo pomočjo, spoštovane poslanke in poslanci, upam, da bomo lahko eh, dosegli več napredka na vseh teh področjih. Najlepša hvala, gospa Marjan Tyson. Zdaj bom dal besedo gospodu Pierre Moscovisiju. Hvala, gospe in gospodje. Torej imamo uh, več tem, o katerih se pogovarjamo. Sedaj pa bom nekaj povedal glede poročila o mehanizmu opozarjanja, ki ga je komisija sprejela v petek skupaj z gospodarskim svežnjem, ki ga je predstavil uh, predsednik in ki ga je predstavil uh, gospod Domgrovskis. Nakratko bom predstavil to poročilo najprej. To poročilo je izhodišče za letni cikl postopka glede makroekonomskih neravnovesij. Eh, in cilj tega postopka je, da ugotovimo, kaj lahko škoduje dobrem delovanju gospodarstva v držav članic ali Evropske unije v celoti, oziroma kaj bi lahko škodilo dobrem delovanju ekonomske in monetarne unije države članice, eh, ki jih takšne neravnovesja morda lahko eh, zadevajo, kakšne ukrepe morajo sprejeti. In za te države je treba uvesti poglobljen pregled. Poročilo ima torej neko začetno izbero držav in na osnovi teh poglobljenih pregledov lahko komisija ugotovi, ali obstajajo neravnovesja ali obstajajo presežna neravnovesja. Letos je komisija izbrala 16 držav za takšen poglobljeni pregled, za 14 držav članic je ugotovila, da eh, je lahko obravnavala eh, torej, situacijo za prejšnje leto pri Sloveniji, Hrvaške in Italiji, je ugotavljala, ali je prišlo do presežnega primankljaja glede na prejšnje leto, če se je situacija izboljšala ali ne. In poleg tega je proučila okrepe, ki so jih države članice sprejeli za to, da bi se situacija zboljšala za Irsko, Francijo in Španijo in Mačarsko. To so države članice, ki potrebujejo odločne ukrepe. In uh, ugotavljali so se, se tveganja, ki obstajajo glede tega. Potem obstaja države članice, ki so bili že prej obravnavane, obro, obro, so Nemčija, Belgija, Nizozemska, Finska, Švedska. In tu se je ugotavljalo, ali so bili uh, težave torej odpravljene ali ne. Torej, to je te 14 držav, ki se je obravnavalo. Prvič sta bila uh, sta bili poglobljeni pregledi izpostavljeni tudi Romunija in Portugalska. Portugalska je sedaj v, državi, v skupini držav članic, ki je v običajnem postopku ni več v posebnem programu, kot je bila več let. Torej, takšna je situacija sedaj, pa bi rad poglobljeno predstavil horizontalno vprašanje. Gre predvsem za zunanja uh, neravnovesja. Še vedno je veliko držav članic zadolženih, imajo velike dolgove, če tudi so že zmanjšale svoje primankljaje. Drugič, imamo asimetrično uh, uravnoteženost nekatere države imajo presežke na svojih tekočih eh, računih, kar kaže na to, da uh, imajo šibko porabo in naložbe. Potem vprašanje konkurenčnosti. Te gredo, to, to je dobro za te države članice, ki so konkurenčne. Torej imamo predvsej heterogen uh, postopek razdoževanja, zlasti v zasebnem sektorju. Poleg tega so tudi razlike v BDP-ju in inflaciji. In heterogenost je tudi navzoča na nepremičninskem trgu. Potem smo obravnavali tudi si, si, eh, bančni sistem. Bančni sistem je tak, da so se tu tveganja zmanjšala. To kaže zlasti um, eh, izzidi pregleda kakovosti sredstev, ki je, ki ga je izvedla centralna banka. In vidimo tudi, da imamo eh, manj kreditov, tudi popraševanje po kreditih se je zmanjšalo in tudi naložb je malo. Še ena novost v poročilu eh, je povezana tudi s tem, kar je povedala kolegica Marjan in sicer to, da je treba upoštevati socialne indikatorje, kar smo res upoštevali. Upoštevali smo vse socialne družbene indikatorje, tako da bi lahko bolje videli, kako bi bilo bolje uporabili sredstva. In družbene vidike bomo okrepili v nadaljnih postopkih evropskega semestra, zlasti v poglobljenih pregledih. Kot je dejala Eh, Marjan. Družbeni vidik je ključnega pomena za novo komisijo in delamo na tem, da bi okrepili ta vidik. S tem bom tudi počasi zaključil. To poročilo bomo obravnavali na svetu ECOFIN, ki bo tudi sprejel sklepe. Se pa veselim uh, tudi vašega mnenja o poročilu. Uh, imeli bomo razprave s svetom in s parlamentom in z evroskupino in na osnovi tega bo komisija marca 2015 pripravila novo poročilo o evropskem semestru in takrat bomo predstavili priporočila za države članice, kot je to običajno. In takrat bomo tudi obravnavali uh, ukrepe glede postopkov zaradi makroekonomskih neravnovesij. Torej, eh, hvala za vašo pozornost, eh, za moje poročilo o mehanizmu opozarjanja. Najlepša hvala, gospod Pierre Moscovici in eh, oba druga komisarja. Začeli bomo s prvim krogom vprašanj in odgovorov. Prvi bodo dobili besedo, prva bosta dobila poročilo besedo poročevalcev odboru Ekon in Empel. Vsak bo imel možnost govoriti tri minute, potem pa bomo imeli osem minut časa za odgovore komisarjev. Najprej dajem besedo gospodu Darju Šurosatiju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil vsem komisarjem za njihove predstavitve. Mislim, da živimo v zelo pomembnem trenutku. Uh, postopka evropskega semestra, začenja se ta postopek za leto 2015 in vaja, ta vaja bo določila napore in ukrepe, ki se bodo uporabljali naslednje leto za spodbujanje rasti in delovnih mest v Evropski uniji. Imel bi dve vprašanji za naše goste. Prvo zadeva ravnotežje med tremi stebri novega ekonomskega načrta, torej investicijski načrt, eh, del, del eh, eh, fiskalne odgovornosti in del strukturnih reform. To so ti tri deli in stebri. Potem me zanimajo deleži tem trem, ki so posvečeni tem trem ukrepom. Kakšno je pravilno ravnovesje med tremi stebri v Evropski uniji in kakšen je napredek na vseh treh frontah, kje je bilo doseženega najmanj napredka in ali obstaja povezava med makroekonomskimi položaji v posameznih državah članicah in napredkom na posamezni fronti. Torej, a, konkretno rečeno, ali obstaja kakšen, eh, kakšna povezava med počasnimi reformami v tistih državah, ki so izpostavljeni tveganju resnih eh, neravnotežij in fiskalno odgovornostjo. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje zadeva socialne kazalnike eh, kot dodatek k scoreboardu. Moje vprašanje je, na kakšen način se izkoriščajo socialni kazalniki v procesu ocene znotraj poročanja oziroma poročila o mehanizmu opozarjanja in mora biti tudi poglobljenim pregled, pregledom. Vemo, da so makroekonomski kazalniki jasno opredeljeni, obstajajo določeni pragovi, ko se postopek sproži, torej v kakšni meri naj bi socialni um, kazalniki bili del političnega odločanja in v kolikšni meri uh, naj bi zgolj omogočali lažje razumevanje makroekonomske situacije. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Sergio Gutierrez Prieto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem trem komisarjem, da ste prišli sem ob začetku novega evropskega semestra. In dejansko potrebujemo poglobljene spremembe uh, če nimamo poglobljenih eh, sprememb, potem bo lahko gospa Tisanova le izvajala blažilne ukrepe, če ne bomo naredili tega, kaj, o čem sta govorila tudi eh, gospoda Dombrovski in Moskoviči. Potrebujemo socialne vidike in všeč mi je eh, duh novega evropskega semestra. Vidimo začetek sprememb. Eh, v politiki makroekonomske koordinacije. Vprašati se moramo, ali so te spremembe dovolj ambiciozne, zato da bomo išli iz krize, da bomo dosegli rast in zato da bomo ustvarili delovna mesta. In to ne je takšna delovna mesta, kot se sedaj ustvarja Evropske unije. Zato menim, da se moramo vprašati več stvari, kajti določenih stvari ni v letnem pregledu rasti. Ne piše, da je danes velika eh, nevarnost to, da imamo izjemno visoko brezposelnosti. Imamo veliko dolgotrajnih brezposelnih in nimamo dovolj zaposlenih za to, da bi lahko uh, torej šli ven iz revščine. Številni ljudje pre, premalo zaslužijo in eh, prihaja do velikih razlik, do velikih odhodkovnih razlik mislim, da je bolje govoriti o dačni disciplini, ne pa o vrčevalnih ukrepih. In če želimo doseči kons, fiskalno konsolidacijo, moramo upoštevati vse vidike, moramo bolj upoštevati to, da v, nismo dovolj dobro obravnavali Eh, napovedi rasti z fiskalno politiko. Sam že tretjič sodelujem v tej razpravi in komisar vedno reče prihodne leto bomo uh, imeli gospodarsko rast, ki bo više od enega odstotka, vendar te napovedi niso nikoli točne. Zato se strinjam s tem, da potrebujemo strukturne reforme, da bomo dosegli konkurenčnost. Vendar težava so ravno reforme, ki smo jih sprejemali, zato da bi dosegli konkurenčnost. Imeli smo reforme v notranjem trgu, na trgu energetike. Obravnavali smo številne reforme trga dela zaradi teh reform smo dosegli veliko dohodkovno neenakost. Ali lahko to sedaj podpravimo? V letnem redu rasti piše, da imamo pozitivno oceno tega, uh, kako so, kak, kakšen je bil razvoj pri. Eh, delovnem trgu. Vendar v odločenih državah, članicah so se plače zmanjšale celo za 15 odstotkov in to je uh, pomenilo eh, veliko neenakost v družbah. Ali bo Evropska komisija govorila o tem, da potrebujemo morda minimalne uh, plače in tako naprej? Mislim, da moramo tudi o teh vidikih razmišljati in se o njih pogovarjati. Eight minutes for the three members of the Commission. First, Vladislav Dombrovskis. Okay. Uh, okay. Minute za vse člane komisije. Najprej gospod Dombrovskis. Uh, uh, uh, so uh, Hvala za ta vprašanja. Bom najprej začel z vprašanjem gospoda Rozatija, kar zadeva ravnovesje treh stebrov. Vsi trije stebri so pomembni in nimamo tu nekih proporcev, če želite tako reči, kaj ti menimo, da so vsi trije del iste enačbe. Torej, kako aktivno bomo delali za to, da bi dosegli cilje vsakega stavra, lahko rečemo, da smo to že zapisali v naložbene načrtu v višini 315 milijard evrov in menimo, da moramo delati na tem, da bomo izboljšali poslovno okolje v Evropi, tako da bo to omogočilo zasebne naložbe. Ne le s pomočjo tega načrta in javnega denarja temveč da bomo dejansko delali eh, v smeri, da bo tudi zasebni sektor želel investirati. Potem, kar zadeva strukturne reforme. Nekateri pravijo, da je to pomembno delo, da moramo tem nadaljevati, če želimo okrepiti konkurenčnost EU, držav članic EU in da bomo tako zagotovili trajnostno gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. To je zelo pomemben element, zelo pomemben del ena, enačbe. Potem eh, fiskalna odgovornost. Mi eh, pričakujemo široko gledano boljšo sliko, vendar je pomembno, da eh, spodbujamo fiskalno odgovornost, tako da ne pridemo še enkrat v kriz zaupanja oziroma nezaupanja, kot se je to zgodilo pred 4-5 leti in kar je tudi prevedlo do resnih posledic. Torej, Ne moremo zanemarjati fiskalne odgovornosti ali strukturnih reform, če želimo delati v smeri gospodarske oživitve. Potem socialni indikatorji. Uh, oziroma kazalniki. Kot je bilo že rečeno, začeli smo že s tem, da bi okrepili socialno dimenzijo MAU in imeli smo poročilo ekonomskih in družbenih kaz kazalnikih in to se že uporablja v makroekonomskih postopkih. No, bo kolegica Tyson več povedala o uporabi uh, družbenih indikatorjev, saj jih tudi ona eh, zelo spodbuja. In potem vprašanje, gospoda Petra, to je bilo pravzaprav več vprašanj. Prvič, ali so ti načrti dovolj ambiciozni? Mislim, da to, kar vidim v letnem redu rasti, je makronomski svežen. To je prvi korak in nadaljni koraki bodo potrebni. In uvodoma sem že dejal, da moramo delovati tako na strani popraševanja kot eh, ponudbe. In vsi trije vidiki se med seboj dopolnjujejo in delajo v, v, eh, z, z namenom doseganja tega celja. In potem vprašanje glede fleksibilnosti. To je nekaj, kar obravnavamo v Evropski komisiji in prihodnje leto. Uh, bomo skupaj s komisarjem Moskovičem predstavili sporočilo o bolj, najboljši uporabi uh, fleksibilnosti, kot je to napovedal že predsednik Juncker. Kar zadeva minimalne plače, to je nekaj, kar Evropska komisija spodbuja države članice, da naredijo, da določi minimalne plače glede na ravni proizvodnje, vendar doslej oziroma zaenkrat še eh, nismo predvideli evropskih minimalnih plač. Mislim, da morajo to odločiti države članice glede na svoje ekonomske situacije. Hvala. Marjan. Kolegas, eh, Ik zal dieper ingaan op de aspecten die te maken hebben met sociaal beleid en uh, werk. Sama bom povedala nekaj več glede sociale politike in glede zaposlovanja. Lahko le povdarim to, kar so drugi že dejali in kar je tudi pravzaprav implicitno že v vaših vprašanjih. Če želimo spodbujati rast in delovna mesta, potem moramo poskrbeti za mm, naložbe. Če želimo doseči rast, moramo spodbujati podjetništvo, moramo ustvarjati delovna mesta moramo se osredotočiti na poklicno usposabljanje in razvijanje kompetenc. Saj je pravo vera za vstop na trg dela ravno to, da imamo pomankanje uh, uh, kompetenc. Potem vprašanje glede minimalne plače. Mislim, da smo na to že dobili odgovor. To je nekaj, kar bi bilo dobro. Bilo bi dobro. Uh, vendar komisija ni pristojna za to, mi lahko le spodbujamo države članice naj uvedejo minimalno plačo, ne moramo pa tega nikomor naložiti. Lahko porabimo neke metode za to, da uvedemo preferenčne plače, vendar res države članice so tiste, ki se morajo same odločiti, ali bodo imele minimalne plače ali ne. In kar zadeva socialne kazalnike, naj povem, da glede tega uh, moramo še kaj postoriti, to moramo bolje vključiti v makroekonomske postopke in to se je že zgodilo v letnem predu oblasti. Tu smo se tokrat bolj osredotočili na socialna vprašanja, vendar kar moramo storiti je to, da izberemo omejene kazalnike in da uvedemo pragove. In to se bo tudi zgodilo v posvetovanju z Evropskim parlamentom in svetom. Tega ne moramo storiti sami. Torej, to nas še čaka. In najpomembneje je, da imamo te pragove in da te pregoje povežamo z zaposlovanjem, moramo tudi obravnavati revščino. V družbi je neenakost in to moramo obravnavati. Če sledimo analizo revščine in neenakosti, vidimo, da moramo ljudi znova zaposliti. Ne smemo pustiti uh, Eh, ljudi v slabih situacijah moramo izpodbuditi, da bodo aktivno zaposleni. To je najboljši način, da odpravimo revščino in tudi to bomo ravnali pri svojih indikatorjih. Hmm, eh, na kratko naj dopolnim to, kar je povedal Valdis, tu se seveda popolnoma strinjam z njim. Torej, ravnovesje med tremi stebri eh, je en stebr, ki je morda bolj nov kot drugi. E, to je stebr, ki zadeva investicije. In torej, to je povezano z izzivom, ki si ga je zadala Evropska komisija. Torej, imamo šibko rast, eh, šibko inflacijo in eh, visoko brezposelnost. In to je v vsakem pogledu nespremljivo. In torej, izziv, eh, ki je s tem povezan, je uh, Eh, vprašanje naložb. Torej, če se primerjamo z letom 2008, vidimo, da imamo 20 odstotkov manj naložb, kot smo imeli leta 2008. Torej, to je glavno tveganje, glavni izziv. Uh, moramo torej okrepiti uh, fiskalno odgovornost. Seveda, moramo razmišljati o strukturnih reformah, seveda, vendar moramo do, dodati ta vidik naložb. In to je tisto, kar spodbuje inovacije in uh, to je tudi tisto, če nekdo govoril Paolo Gulteri v vodoma. Torej imamo sedaj nov cikl, ki se začenja in Evropa je v nekakšni stabilizaciji po finančni krizi. Torej vse je bilo doslej smerno ravno v to stabilizacijo bančna unija, fiskalna konsolidacija. No, sedaj pa Evropska, Evropska unija v drugi fazi stabilnost že imamo, vendar potrebujemo še dinamičnost. In mi imamo voljo, da se lotimo dela in uporabimo vse mehanizme, ki imamo na voljo. In moramo delovati v okviru obstoječih eh, pravil, krati pa moramo povečati fleksibilnost, ki jo ta pravila omogočajo. Mi smo rekli, da bomo pripravili eh, prihodnje leto eh, poročilo o fleksibilnosti, ki obstaja znotraj pravil, ki jih imamo. In države članice, ki bodo želele eh, dostop do naložbenega denarja, bodo morala se držati teh pravil glede naložb. Hvala. Sedaj bom dal besedo kolegici Mrdi Uzvo, ki bo predsedovala sej. Eh, imeli, imeli pa bomo še postopek, pritegnite pozornost eh, predsedujočega, tako da bom vse prosil, da ste res eh, kratki, da boste si lahko dobili besedo, pa tudi komisarje prosim, da se držite svojega časa. Mariza, izvolite. Sis Rodriguez, Vana, Eh, Funtulis, eh, eh, Monod, Sogor, Morin Chartier, Sander. Arisa. Arisa, izvolite. Eh, Madame Ferreira, can you? Hvala lepa, gospa Ferreira. Torej, začenjamo drugi krok, minuta in pol za vsakega poročevalca v senci in potem deset minut skupno za vse komisarje za odgovore. Začenjamo z Alfredom Santom. SND. 70 odstotkov MSP-jev trguje samo na nacionalnem trgu. Naložbeni programi na evropski ravni pravzaprav ne vplivajo na njih, še prav posebno ne kratko in srednje ročno. Kar potrebujejo je stimulus nacionalnih trgov kratkoročno gledano, vendar pa fiskalna konsolidacija je zelo omejila manevrski prostor za nacionalne vlade. In ne morejo pomagati MSP-jem. Ali niso to razmere, kjer je to, kar se razglaša na evropski ravni, sedaj protislovno na nacionalni ravni, se to torej sploh ne izvaja. Sofija Robeiro from EPP. Obrigado. Robeiro, ELS. Eu te conseguimos manter o equilíbrio entre os prioridades. Hvala lepa. Moramo si zadati prednostne naloge in vzpostaviti ravnovesje med eh, družbenimi in gospodarskimi premisleki. Imamo pa tudi velike razlike med državami, članicami in različnimi regijami. Dobre, torej sedaj imamo načrt in zapisano je v tem načrtu, da so trije stebri zelo pomembni. Najprej potrebno je zagnati rast, inteligentno rast, potrebno je pritegniti zasebni kapital in potrebno je zavreti dolgove. Seveda so to strukturne reforme, ki so tudi pomembne na prometnem področju, energetskem področju, razgava in razvoj so pomembne in vidimo, da moramo tudi, kar se tiče energije, še kar precej postoriti. Vendar pa želimo še vedno tržno gospodarstvo. In tukaj moramo upoštevati dvoje, tržno gospodarstvo po eni strani in socialna pravičnost na drugi. Milijoni delojemalcev pa ugotavljajo, da so razmere zelo težavne. 24 milijonov brezposlenih je v Evropi. Torej nekaj ni v redu. Poskrbeti moramo za rast, podjetja morajo rasti in zato potrebujemo ustrezne pristojnosti potrebno je spodbujati podjetništvo. Sedaj bi naj namenili 15 milijonov za rast in razvoj. To po mojem mnenju, po našem mnenju, ne zadošča. Slišali smo že, kaj je bilo postorenega, vendar pa teh milijonih, o katerih govorite, ali so to dodatni milijoni, ali so že kje razporejeni. In kaj bo potem komisija še napovedala? predsednik pravi, da je konec časa. Minuta in pol je minila. Hvala lepa. Predsednik, spoštovani komisari, vprašanje za kolego Dembrovski, skrat 315 milijard investicijskega paketa. Govorite o vzvodanju 1.15, to pomeni, da bi zasebni investitorji nosili velik delež eh, investicijskih stroškov. To bi bili zasebni naložbeniki in to bodo storili le, če bodo seveda lahko potegnili dobiček iz tega, da bodo lahko to refinancirali. Investicije bi se naj osredotočile na krizne države in to seveda pomeni, da bodo državljani v teh kriznih državah te storitve, ki nastajajo, morali tudi financirati to pomeni, da bodo morali plačevati za uporabo določenih infrastrukturnih storitev, naprimer. Torej, bodo še dodatno obremenjeni v naslednjih letih. Torej, to, kar komisija prodaja kot darilo za državljane, je pravzaprav davek, ki je bil naprten državljano, da bodo naložbe lahko investirali. In komisija potem se dela, kot da bomo s temi spodbudami spodbudili nove investicije, vendar pa to sploh ni gotovo. To so sicer spodbude možno, je pa, da bo vse skupaj samo premeščeno iz drugih naložbenih projektov. In tisti projekti, ki so bolj tvegani, bodo spremenjeni v bolj varne naložbe, ki jih bo komisija podprla. Torej, Ne zdi se mi, da je teh 300 milijard. Naslednje vprašanje. Gospa Harkin, skupina ALDE. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Moje prvo vprašanje je povezano z revščino. Mehanizem opozarjanja govori o revščini in družbeni izključenosti in da se je to povečalo za 8,7 milijona od izbruha krize. Razlike med državami in članicami še vedno naraščajo. Vprašanje, ki ste ga dobili, gospod Tyson, in odgovorili ste, da potrebujemo več družbenih kazalnikov. In mehanizem upozarjanja govori tudi o uvedbi teh kazalnikov. Moj, moje prvo vprašanje torej je, ali ste lahko bolj specifični glede teh, teh družbenih kazalnikov in drugič, kako lahko ti zagotovijo, kako lahko proces uporabimo, da bi se lotili revščine in kako bi lahko diferencirali v postopku za to, da bi obravnavali velikarne ravnovese med državami članicami. In potem drugo vprašanje se tudi nanaša na, na ravnovesja. V poročilu mehanizmu za opozarjanje je zapisano, da nekatere države članice preseška niso dovolj znižale glede na reforme prestrukturiranja v državah članicah. Vendar pa pravite tudi, da presežek na takočih računih ni isti izjev kot ne trajnostni primaklaj in da je to veroma upravičeno. Kaj počnete, da bi se soočili s tem vprašanjem? Torej, presežkov na tekočem računu in če je to delno upravičeno, lahko razložite kako. Hvala. Hvala lepa. Gospa Tyson, upam, da boste lahko odgovorili na vsa vprašanja v treh minutah. Hvala. Thank you well. um, all, uh, eh, yeah. Ja. Hvala lepa. Poskušala bom torej odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej zadovoljstvom želim povedati, da se osredotočamo na MSP-je, tudi parlament, kaj ti MSP-ji so tisti, ki ustvarjajo rast. 85 odstotkov novih delovnih mest je ustvarjenih strani MSP-jev. To pa se sedaj zmanjšuje. Torej, za MSP-je so razmere težavnejše. Zato moramo reševati težave, ki jih imajo pri naložbah tako da bodo spet lahko zaposlovali ljudi. Ena od težav, ki jo velika podjetja običajno nimajo, je dostop do financiranja. Kaj ti banke sedaj ne izdajo več posojil in MSP-ji nimajo dostopa do sredstev. Težko je zagotoviti za njih dostop do kapitalskih trgov. To je torej eden od kazalnikov, ki je del programa, pomislimo najprej na najmanjše. Potem je bilo še eno vprašanje o revščini in družbenih kazalnikih. Kratka bom. Kako bomo uporabili te kazalnike? Točno to sedaj pripravljamo točno na tem delamo. Želimo vedeti ne samo, kaj se dogaja v državah članicah, prav tako moramo vedeti, da če bomo uporabljali določene družbene kazalnike in če bo brezposobnost med mladimi več kot 50 odstotna ali brezposobnost zelo visoka na določeni lokaciji, določenem kraju, potem bomo seveda se morali lotiti neravnovesje in to bomo morali upoštevati tudi v upravljavskem ciklusu. V naslednjih tednih in mesecih bomo to pripravljali in se bomo morali odločiti na kakšni ravni bo vse skupaj, kar se drugih kazalnikov tiče, seveda pa jih moramo uporabiti, če želimo gledati globalno na vse skupaj. Moramo pa gledati v smeri držav članic in seveda pripraviti tudi specifična priporočila za države. To pomeni, da se je potrebno gledati realne razmere vsake od držav članic. In to bomo počeli v naslednjih tednih in se bomo seveda tudi posvetovali s parlamentom glede tega. Hvala lepa. Dve minuti 45 sekund. Odlično. Sedaj pa komisar Moskovici. 30 sekund glede zadnjega vprašanja, glede preseškov. Ko se je počel za 3 odstotke v obdobju 2008-2014 na strani presežka držav članicah se ta ni dovolj znižal glede na prizadevanja za uravnoteženje pri dolžnikih. Kaj to pomeni? To pomeni, da je malo popraševanja, malo domačih investicij in se potem to širi tudi na partnerje. In to je nekaj, česa se želi komisija lotiti, tako da bomo podpirali učinkovite investicije, da bi podprli domačo, popraš, domačo popraševanje in potencijalno rast. To je jasno ključna prednostna naloga posod, še prav posebno pa v večjih državah članicah. In to sporočilo so skupaj z gospodom Dobrovskisom že podala in sporočila. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. Ja. Hvala lepa, predsednica. Osredotočil se bom na tista vprašanja, ki zadevajo naložbeni svežen. Kar nekaj jih je bilo, Ribeiro, ali je teh 300 milijard evrov dovolj? naj pojasnim, kako smo prišli do te številke. To je zapisano tudi v naložbenem načrtu samem. Če si ogledamo trajnostne naložbe in kako je to potekalo pred krizo, potem vidimo, da je bilo to nekaj na ravni 20-21 odstotkov BDP-ja v Evropi. Potem se je to povišalo pred krizo, med v obdobju, ko nam je šlo dobro, ko smo imeli nekatere pregrete trge, to tudi ni bil trajnostni razvoj od takrat, pa se je vse skupaj precej znižalo. Smo spet, smo pod ravnjo 20-21 odstotkov BDP-ja. In primankljaj nekje med 230 do 370 milijard evrov. To je potem torej ta številka 300 milijard evrov. Svežno imamo sedaj 315, najprej bilo rečeno 300, sedaj je 315. To je nekje na sredini teh številk torej. In potem gospod Luke. Ali ta naložbeni svežen ne bo končal kot nekakšni skriti stroški za davkoplačevalce. Omenili ste vzvodno razmerje. To pomeni, da seveda imamo omejena javna sredstva in želimo sprostiti več zasebnih naložb. To tiči za vsem tem, kar pomeni, da bi s pomočjo zasebnih sredstev nudili možnost za zmanjševanje tveganja. Potem pa drugi del vašega vprašanja. Mislim, da je ena kritičnih točk, od katerih se govori v Evropi in državah članicah, sledeča. Imamo rekordno nizke obrestne mere, vsaj v večini državah EU, vseeno pa ne izkoriščamo priložnosti, da bi investirali. Jasno je, da bodo naložbe stale, tako ali drugače, ali bo to neposredno iz proračuna, ali bo to iz investicijskega svežnja, ali bodo to zasebne naložbe, kakorkoli že, nekdo bo pač plačal za te naložbe. Potem pa je vprašanje, ali bodo prednosti teh naložb, če bomo imeli delujoč energetski trg, če bomo investirali v energetsko učinkovitost, v infrastrukturo, če bodo torej prednosti teh naložb take, da bodo večje kot stroški. In to je pravzaprav logika, ki tiči za naložbami na splošno. Pomembno je torej izbrati prave projekte za naložbe, ki bodo prinesli dodano vrednost. Ne sme iti za politično umešavanje, odločitve se morajo sprejemati strokovno. Velik del tega svežnja je namenjen tudi posojilom MSP-jem. Tako da je jasno, da si moramo to ogledati, tako da bodo prednosti nad stroške, seveda to je jasno naš namen. Pa kdo bo plačal, gospod Dombrovskis? Niso to državljani, niste odgovorili na vprašanje. Very short answer. Zelo na kratko, prosim. Said, uh, of... Torej, kot sem dejal, je to odvisno od specifičnega projekta, onda pa konec koncev bodo stroški plačani tako ali drugače z javnimi sredstvi, torej da kopačevalci ali bodo plačala podjetja, ki bodo potem to vključili v svojo ceno, vendar pa konec koncev je pomembno, da so prednosti, ki jih prinesejo naložbe, take, da zasenčijo stroške. Drugi krok, minuta in pol za poročevalce v senci in deset minut skupno za komisijo za odgovore. Ne pripravljajte in podajate govorov. Zastavite vprašanje. Mihajl Teurer. Alde. Ja, vielen Dank. Eh. Hvala lepa, predsednica spoštovani komisarji, imam vprašanje za Dobrovski se. V Latviji ste se lotili zelo ambicioznega sanacijskega načrta. Druge države imajo več težav. Ste mnenja, da Francija in Italija morate vzeti vso do svoje roke in storiti podobno, kot je to storila Latvija. Ali ni to tudi vprašanje pravičnosti, da manjše države, ki so izpolnile pogoje, to tudi storijo velike pa imajo veliko več težav. S tem povezano vprašanje konkurenčnosti tudi pri neravnovesih. Izvozni presežki so bili kritizirani, vendar pa ni tako, da ravno izvozni presežki so potrebni v EU nasplošno, če želimo priti na pot rasti. V Nemčiji je pač tako, da 40 odstotkov dodane vrednosti pri vsakem avtomobilu iz Nemčije prihaja iz sosednjih držav. Torej, je ta izvozna usmerjenost Nemčije pozitivna tudi za celotno Evropo. Kako boste to dosegli v Evropski uniji, glede na razlike v komisiji, ki jih vidimo? Tyson. Gospa Tyson, prosim. Okay, we'll continue with the questions uh, to be as efficient. Seveda, bomo nadaljevali z vprašanjem, da bomo kar se da učinkoviti. McIntyre, EKR. Um, thank you, Madam Chairman. Hvala lepa, predsednica. Zelo sem vesela, ko vidim močno zavezo v letnem pregledu rasti, da bi spet EU ustvarjala trajnostna delovna mesta. Čeprav posebno sem vesela, da vidim to obnovljeno zavezo za strukturne reforme. Komisarka Tyson je zelo jasno povedala, da so reforme potrebne in da jih moramo izvesti. Reforme za spodbujanje naložb, inovacij, podjetništva in zakrepitev konkurenčnosti Evropske unije. Svetovna banka je pripravila poročilo, zanimivo poročilo. Poslovanje 2015 gremo prek učinkovitosti. To je poročilo z junija letos. In tukaj ocenjujemo regulativno okolje za lokalno podjetništvo po vsem svetu. Vesela sem bila, da je Združeno kraljestvo bilo na drugem mestu med evropskimi državami. In mislim, da je zelo pomembno, da države članice si izmenjujejo izkušnje, tako da bi celotna Evropska unija lahko ustvarjala konkurenčno okolje. Prav tako bi lahko potem bili bolj konkurenčni na mednarodni ravni, tako da bomo spet vrnili delovna mesta v Evropsko unijo. Moje vprašanje torej je, ali mi lahko date kakšen specifičen primer, kje bo se bomo lotili reform in kako bomo to storili. Hvala lepa. Viegas, Gue. Eh, esta análise anual do, do... Hvala lepa kar se tiče rasti. Na to temo nismo slišali nič novega. Socialna država je vedno manj prisotna, imamo svobodni trg in potem pričakujemo, da bo trg rešil vse naše težave. Verjamemo, da bo vse ostalo pri starem, torej Evropa ne bo išla iz krize in mladi bodo še vedno brezposobni. Moram pa reči še nekaj. Najprej bi rad vedel, kako kaže s paktom za rast, ki ga imamo od leta 2012. Takrat je bilo to 120 milijonov evrov in zapisano je bilo, da bo prisoten še učinek multiplikacije. Kaj je išlo iz tega pakta za rast, ki ga imamo od leta 2012? In potem še eno vprašanje, ali raje pripomba, vtis imam, da kar se tiče naložb, nismo v dobrem položaju. 20 odstotkov manj naložb imamo in to v zadnjih treh letih. To so torej zelo negativne izkušnje. In za konec še vprašanje, ki je povezano z možnostjo, da bi države članice pridobila sredstva. Javne naložbe na ravni držav. Kako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 dolgoročne težave, brezposelnost med mladimi, to je ena največjih težav, še prav posebno na jugu Evropske unije. Industrija propada, vsa področja propadajo in vedno znova prihaja do težav, ko se ne spoštuje več človekovih pravic. Razvoj trga je diktiran strani trojke na jugu kljub različnim spoznanjem, komisija še vedno ustraja pri različnih elementih, ki bi naj pomagali k rešitvi. Jaz bi vas poprašal, kako pa naj resnično izvajamo socialni dialog z memorandumom, ko trojka tako močno pritiska na vlade, da naj znižajo stroške dela, da naj še bolj vrčujo in tako dalje. Tako dušijo vse. Gospod Tyson med predstavitvijo v parlamentu ste dejali, da so socialni kazalniki pomembni in spet govorite o tem. Veliko od teh predsednica prekinja, nimate več časa, končajte. Ja, Sorry. Ne, da, če logiro, ne I have to interrupt you. Uh, uh, Kinja, pravi predsednica Moskovici, prosim. Ne želite? To bo začel. Gospa Tyson, prosim. Ehm, eh, Hvala lepa, predsednica. Da, gospa McIntyre mi je zastavila vprašanje in tudi grški kolega Gospa McIntyre, želeli ste vedeti, katere reforme so nujno potrebne in kje bomo začeli. Imamo celoten svežen instrumentov, najprej strategija Evropa 2020 s petimi glavnimi cilji, s glavnimi pobudami in v kratkem bomo pripravili poročilo, ki bo tudi parlament lahko podal svoj predlog. In potem imamo še postopek glede makroekonomskih neravnovesij. Če imamo občutek, da je v določeni državi prišlo do velikih težav, potem bomo izvedli analizo in potem morajo biti pripravljene tudi morajo biti pripravljena priporočila za posamezno državo članico, kot to že počnemo. Potem seveda stopimo v stik z državo članico in te reforme morajo biti izvedene seveda v državah članicah in te imajo pristojnosti. Poskušamo torej primerjati države z drugimi in opogumiti politike o državah članicah, da se nekaj naučijo tudi od drugih. In potem tretje področje naložbenega svežnja, tukaj gre tudi za reforme. Videti moramo, katere uvire obstajajo za reforme, za naložbe. V tem svežnju nimamo samo milijard, ni samo denarja, predvidevamo tudi strukturne reforme, zahtevamo jih. Potem potrebno je zagotoviti tudi to, da se zažene rast, da povečamo družbeno pravičnost. Vse je potrebno izvesti. In resno se moramo lotiti strukturnih reform, ki bi izboljšali pogoje za delo. Mislim, da sem tako odgovorila tudi že na družbene kazalnike. Torej, potrebno jih je bolj upoštevati kot v prejšnjih letih, to tudi počnemo, spremljamo razvoj v državah članicah in v naslednjih letih bomo nekatere socialne kazalnike vključili kot polno pravne kazalnike v celoten postopek. Kako? To, o tem se bomo še pogovarjali. Gospod Dobrovskis. Hvala lepa. Osredotočil se bom na vprašanje gospoda Tojrela, kar se tiče Francije, Italije in preseška na takočem računu. Najprej, kot sem že dejal vodoma, imamo sedem držav, ki so v tem ciklusu ekonomskega upravljanja, take, da ne izpolnjujejo pakta za stabilnost in rast. Od teh sedmih držav je potrebno spostaviti tri države, Francijo, Italijo in Belgijo. Francijo, kar se tiče napredka pri priporočilih sveta, glede presežnega primankljaj Italija in Belgija, pa kar se tiče javnega dolga in kar se tiče trajnosti letega. Komisija, kot sem že dejal, pa je dobila dopise iz vseh treh držav, kjer so zapisane zaveze k strukturnim reformam in fiskalnim prilagoditvam za izboljšanje razmer. Odločitev komisije je bila, da bodo te države dobile več časa do spomladi, ko bo potem možno spet oceniti napredek teh držav na podlagi aktualnih podatkov, kajti sedaj se še letošnje leto ni izteklo in komisija se bo na to vprašanje vrnila spomladi. z vsemi možnostmi še odprtimi. Bomo pa imeli potem aktualne podatke in upamo, da bomo lahko pripravili tudi že analizo, da bomo že imeli analizo na področju makroekonomskega razvoja glede teh držav. Drugo vprašanje. Presežka na tekočem računu. Omenili ste, da Evropska unija seveda ima presežek. In to je pozitivno. Omenili ste Nemčijo. Nemčija je verjetno država članica, ki največ prispeva tudi k presežku na takočem računu na evropski ravni. Kar se tiče postopkov makroekonomskega upravljanja v letnem pregledu rasti, pa imamo makronomske kazalnike in pragovne vrednosti in pri tem je 6 odstotkov BDP v treh letih. Če določena država to preseže, potem lahko se vprašanje ogledamo bolj podrobno. Komisija torej tudi izvaja podrobni pregled Nemčeje, točno, kar se tiče presežka na takočem računu. To lahko pomeni dvoje. Bolj pozitiven element pomeni večjo konkurenčnost države, na negativni strani pa to pomeni šibko domače popraševanje in investicije. Tako da bo komisija pripravila to poglobljeno analizo in bo pripravila potem bolj podrobno analizo. Thank you. Hvala, gospod Moskoviči. Najprej bi zagotovil gospodu Torerjev. Morda se nismo dobro razumeli, vendar govorili ste o nekih razhajanjih v komisiji. Ne, ni jih. E, sprejela sva torej e, odločitve s kolegom Dombrovskim, e, skupaj in tu ni nikakršnih razhajanj ali dvomov, dvomov kaj ti oba menjiva, da moramo izvajati pravila, da moramo obravnavati raznolikost držav članic in da moramo še naprej izvajati pritisk. In torej res sva usklajena in seveda upoštevava da je treba izvajati strukturne reforme. Italija, Belgija in Francija so tri države, ki so posredovali komisiji uh, dopise s časovnicami in so pokazali, kakšna, kakšno bo njihov načrt dela glede tega. Torej, ne moremo reči, da nič ne delamo. Ne, komisija je povsem usklajena. Nekaj let je kradel gospod Viegas. Glede primerjave tega, kar ste delali z 2012 in kaj smo odločili sedaj. Torej, kasmejen načrt za 2012 ni bil povsem uspešen, ni pa niti bil popoln neuspeh, kot nekateri to pripravljajo. Recimo, če sledimo ukrepe Eh, Evropske investicijske banke. Ta je povečala 50 odstotkov svoje, svoje posojila. Sveda, mehanizem ni tako dobro deloval, kot bi lahko. Recimo, projektne obveznice so ostale v neki poskusni fazi, niso prešle v operativno fazo. No, sedaj imamo drugačne načrte. In seveda je pomembno, da te načrte hitro spremljamo. Poleg tega je ta načrt veliko obsežnosti, ob, obsežnosti gre za 350 milijard evrov, mobilizirali bomo tudi namenske skupine znotraj Evropske investicijske banke. Želimo spodbujati investicije, ki bodo omogočale boljšo Eh, prihodnost na vseh področjih eh, eh, prometa, tehnologije, energetike in gotovo bodo vse te naložbe bistveno vplivali na naš razvoj zaradi svojega obsega, hitrosti in velikosti. Imamo četrti krok enotnih vprašanj in potem še devet minut za odgovore za komisarje. Najprej gospa Morašartje iz skupine ELOSO, izvolite. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Veliko ste nam govorili o stabilnosti, o dinamičnosti. Imam tri vprašanja za naše komisarje, ki so danes tu. Prvič, ali ste vključili v svoje napovedi razvoj delovnih mest? Kajti do leta 2020 bo izginilo 50 odstotkov nizko kvalificiranih delovnih mest in da bomo torej potrebovali 15 odstotkov delovnih mest več. Ali ste uh, tu uporabili stalno ali variabilno geometrijo? Drugič, ženske, ki so jih odpustili med krizo, kakšni so ukrepi, ki boste sprejeli za to, da boste za te delavke uh, našli uh, delovno mesto. In eh, Te ženske pogosto delajo v, v, v slabih okoliščinah. Potem tretjič, mladi in Evropski socialni sklad. Ali boste preverili, kakšen je učinek Evropskega socialnega sklada uh, na to, da se mladi uh, vključijo v trg dela in to na trajnosten način. Odkud so oni zelenih? Hvala. Zdi se, da ta letni prilet rasti sploh ne upošteva negativnih vidikov, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. Eh, želite reforme, želite zmanjšanje primankljaja in uh, to je škodljivo in naložbeni načrt nas buja številne dvome. Imam dve vprašanji, za katere vem, da bodo imele mm, negativen učinek. To so strukturne reforme in zmanjšanje finančnega. Glede strukturnih reform, nekatere strukturne reforme že imajo uh, slab učinek na združeno popraševanje. To je tudi OECD zapisalo v svojem poročilu septembra. In moja vprašanje je, ali Evropska komisija ocenile negativne uh, učinke zniževanja plač in drugih ukrepov na trgu dela. In drugo vprašanje za gospoda Moskoviča. Na hearingu ste dejali, da uh, menite, da ne živimo v uh, zelo hudi ekonomski krizi in da ne potrebujemo mehanizma fleksibilnosti. No in zanima me, kdaj bo uh, komisija menila, da živimo v zelo hudi finančni krizi. Uh, In od eh, komisarja Moskviča smo slišali, da bomo dobili poročilo o tem, kako bodo delali fleksibilnost. Zanima me, ali bo komisija uh, povedala, kaj glede tega, kako se iz, izračuna makrovsko neravnovesje, ker tega zaenkrat še ne vemo. Um, uh, Gospa um, Haude Rodriguez. Hvala. Uh, letni bilet rasti je. Eh, izboljšal eh, poročilo glede eh, dobave. Ne gre le za reforme, gre tudi za naložbe in predvsem naložbe. To je napredek. Veliko se moramo pogovarjati o tem, kako se morajo naložbe povezovati z reformami, da bomo tlakovali pot za rast. Vendar mislim, da je tu pomankljivost glede celotnega pristopa, ko gre za popraševanje. Komisija še vedno se ne zaveda tega, da imamo zelo majhno popraševanje in zatem se skriva tudi neenakost, ki se povečuje v državah članicah in med državami članicami. In to še zmanjšuje popraševanje v Evropi. In moramo se torej lotiti razlogov za to. In kaj so razlogi? Razlo razlogi ležijo v plačni politiki, davčni politiki. Poleg tega imamo zelo različne pogoje za naložbe. Imamo investicijski načrt, vendar ta mora biti tak, da uh, upošteva raz, raznolikost naložb v javnem in v zasebnem sektorju. Vorsitzende, ich habe eine Frage an Kommissarin Theissen. Sie haben von glaubwürdigem Dialog gesprochen. Govorili ste o verodostojnosti in socialnem dialogu. Kako bi lahko vključili socialne partnerje v uh, Eh, proces evropskega semestra in v civilno družbo. Evropska komisija je to vse čas najavljala v prejšnjem mandatu, da jih bo bolj vključila v ta uh, proces in tudi mi smo sklenili tako v Štrasburu prejšnji teden evropski državljani ne smejo gledati na nas kot zgolj izvajalce neoliberalnih reform, temveč morajo imeti možnost, da so ustvarjajo te strukturne reforme, kajti v praksi imajo te negativne učinke na življensko situacijo državljanov. Tukaj imam v mislih eh, liberalizacijo trgov dela in tudi nižanje eh, plač v številnih državah, ki, so jih tro, ki jih je upravljala trojka. Kakšne so torej smernice za vključevanje civilne družbe v Evropske unije in kakšne vire boste dali v ta namen na razpolago? Hvala. Gospa Tyson. Ehm, Hvala bom skušala nakratko govoriti. Seveda je problem izobraževanja. Eh, problem je, če imamo ljudi brez eh, veščin, so oni tisti, ki so prvi izrinjeni z trga dela, tako da jih je treba uh, usposabljati in Evropski socialni sklad se lahko uporabi za to. Poleg tega imamo tudi pobudo za zaposlanje mladih, tudi ta se mora sredotočati na veščine in poklicno usposabljanje. V svojem naložbenem načrtu govorimo o izobraževanju in tam je podarek na poklicnem usposabljanju, ki je zelo nujno in celotna komisija meni, da je to zelo pomembno vprašanje. Kar zadeva spremljanje vemo, eh, torej, kaj se je dogajalo v preteklosti. Včeraj je bila v Parizu eh, poskusna vaja za tiste, ki se ukvarjajo s socialnimi skladi v Franciji. In tu ne gre le za projekte in programe ki imajo merljive cilje. Ne, gre za to, da imamo konkretne cilje in potem, da vidimo, kako se izvajajo in pomembno je, da imajo mladi možnost usposabljanja, vendar to moramo potem spremljati in zagotoviti, da vemo, kaj se dogaja z njimi kasneje, sicer ne bomo vedeli, če smo bili uspešni ali ne. In potem še čisto na kratko glede razvoja plač in ali to vpliva na gospodarsko rast. Mislim, da vsem jasno, da je to vprašanje, ki ga je treba proučiti od države do države. Potrebujemo pa ravnovesje med domačim povpraševanjem, konkurenčnostjo in ravnjo plač. In potrebujemo tudi produktivnost. To moramo tudi zagotoviti. In to je rdeča nit, ki jo vidimo v celotnem poročilu. Moramo zagotoviti, da nacionalni parlamenti in Evropski parlament in socialni partneri so vključeni, moramo vključiti civilno družbo in to tudi nameravamo. Torej, to je naš namen, to vam zagotavljam. Gospod Dombrovski. Um, uh, Hvala, gospod predsedujoča. Osredotočil se bom na dve vprašanje. Prvič. Vprašanje gospoda Urtesa glede hitrega zmanjšanja primankljaja. Naj ponovim to, kar sem povedal že uvodoma, letos in prihodne leto pričakujemo eh, neutralno eh, fiskalno situacijo. Torej ne bo prišlo niti do eh, širitve, niti do vrčevalnih ukrepov, če upoštevamo vse države članice skupaj torej nekateri so v postopki zaradi čezmernega primankljaja in ti bodo morali se uh, bolj potruditi, vendar nasplošno pa imeli neutralno fiskalno situacijo in to je eh, pomemben razvoj dogodkov. In proračunski primankljaj, pričakujemo, da se zmanjša z 2,6 odstotka BDP na 2,4 odstotka BDP pa ne zaradi vrčevanja, temveč zaradi gospodarske rasti bo prišlo do tega uh, zmanjšanja javnofinančnega primankljaja za nič cela dva odstotka, odstotka. In potem še vprašanje gospe Ivona glede vključevanja družbe in socialnega dialoge. To je nekaj na čemer delamo v postopku poenostavljanja eh, evropskega semestra. Torej želimo okrepiti dialog s socialnimi partnerji in že na predstavitvi sem dejal, da moramo okrepiti vlogo evropskih socialnih partnerjev pred in med pripravo letnega pregleda rasti in tudi moramo vključiti nacionalne socialne partnerje, preden pripravimo eh, priporočila za posamezne države članice. In seveda moramo pri tem tudi prilagoditi časovnico evropskega semestra, zato da omogočimo boljše posvetovanje s socialnimi partnerji, pa tudi z vladami držav članic, s parlamenti, pa tudi z Evropskim parlamentom. In torej ravno to sedaj počnemo uh, skušamo torej izboljšati vključevanje različnih deležnikov Evropski semester in s tem tudi izboljšati odgovornost teh deležnikov v samem postopku. Hvala. Hvala. Komisar eh, Moskoviči, dobite zadnjo besedo. Če odgovorim na vprašanje gospoda Urtasula. ne mislim, da je Evropa v globoki krizi. Res je, da smo sedaj dosegli rast, ki je sicer zelo šipka, preveč šipka, vendar gospodarska situacija pomeni, da imamo nizko rast, nizko inflacijo in visoko brezposelnost in imamo socialno in politično krizo. In tudi rezultati evropskih volitev so to izkazali. In Sedaj ima komisija res zadnjo priložnost, da to reši. Sveda pa nisem želel reči, da je vse dobro. Ne, niti najmanj. Je pa res, da sem rekel in še naprej menim, da smo v tej situaciji, vendar to ne pomeni, da se bomo odrekli zmanjševanju zadolženosti in fiskalni odgovornosti kot je povedal gospod Domorovskis, eh, primankljaj se zmanjšujejo v EU, eh, tudi eh, fiskalna odgovornost se izboljšuje, države članice so se prilagodile, nekatere se bodo še morale. In to je v skladu tudi s tem, kar je sprejela komisija v petek. Bi pa dodal še dve zadevi. Prvič, dejal sem že, bom še enkrat ponovil, da pravila Eh, takšna kot so, niso neumno, dajo eh, številne možnosti za fleksibilnost in to bomo predstavili v sporočilu januarja. To je že povedal kolega Dombrovskis in torej predstavili bomo, kako smo lahko fleksibilni znotraj pakta za stabilnost in rast. Eh, skratka, doslej smo. Eh, imeli eh, morda premalo naložb in to, nas, to je tisto, kar nas sedaj zavira in zaradi česa smo manj konkurenčni naših partnerjev in načrt, ki smo ga postavili v petje, želi ravno to odpraviti, torej pomankanje naložb. Hvala vsem. Žal mi je, da je še deset vas želelo dobiti besedo, pa niste dobili priložnosti. No, gotovo bomo imeli še več takšnih srečanj in bomo imeli še več možnosti za to, da se pogovorimo, da dobimo odgovore od teh treh komisarjev, ki so bili danes tu z nami. Hvala vsem za vaše prispevke. In kot je dejal gospod Moskovič, še vedno smo v krizi, vendar obstaja upanje in možnost in možnosti pred nami. Hvala vsem. Well, I have to leave this meeting because I have a hearing. Oditi iz te se, ker imam na drugem eh, sestanku predstavitev od TTIP. Res je, deset vas ni dobilo priložnosti, niste bili na seznamu govornikov. Hvala.